Lepo zdrav vsem, prosim, da se posedete in pripravite glasovalne kartice, tako da lahko začnemo z glasovanjem. Prvo poročilo je predlog direktive o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila. Gre za dosje eurovinjete. Začenjamo s predlogom spremembe 107, kdo je za? 107, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 108 za, proti, bomo preverili. Glasujte, prosim. Glasujemo o predlogu spremembe 108. Konec glasovanja sprejeto. 109, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 110, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 111, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 112, za? Proti. Zdržani sprejet. 113, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Kompromis 1, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 118 za, proti, vzdržani, sprejet. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo o predlogu 120. Konec glasovanja. Zavrnjen. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili, ker gre za kompromis. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjen. To pomeni, da moramo glasovati o vseh predlogih. 124 najprej, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, 16 in 125 za, proti, zdržani, bomo preverili. 16 in 125, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 128 za, proti, zdržani, zavrnjen. 131 za, proti, Vzdržani zavrnjen. 130 za, proti. Vzdržani zavrnjen. 129 za, proti. Vzdržani zavrnjen. 17 za, proti. Vzdržani bomo preverili. Predlog spremembe 17. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Gremo na 19. 19, to je za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 19. Sprejet. Sto petintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto sedemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imamo identične predloge, 22, 145, 146 in 147, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo tre zadnji svežen. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sem imela srečo. Zavrnjenje. Prelog 25. Kdo je za? Proti? Zdržani. Niste dvignili rok, torej še enkrat kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejet. 151 za? Proti? Proti? vzdržani, sprijet. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 154 za, proti, vzdržani, sprijet. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 157 za, proti, vzdržani, sprijet. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 160 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 161 in 162 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 165 za, proti, zdržani, zavrnjen. 166 in 167 gre za, proti, zdržani, zavrnjen. Glasujemo o 168 in 169 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjen. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani, zavrnjen. 172 in 173 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 175 skupaj s 181 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdržani. Zavrnjen. 29 za. Proti. Zdržani. Sprijet. 30 za. Proti. Zdržani. Sprijet. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 188 za, proti, stržani, zavrnjen. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Hvala. Kompromis 5, kdo je za, proti. Proti vzdržani sprejet. 192 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 194 za, proti, vzdržani, sprejet. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, zdržani, zavrnjen. 197 za, proti, zdržani, zavrnjen. 33 in 34, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 35, 36, 37, 30, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 38 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasovali smo 38, ki je bil sprejet. Je prišel do zmede. Torej, Poročevalec prosi, če lahko ponovno glasujemo 38 za, proti, zdržani, zavrnjen. Verjetno iz drugačnih razlogov. 39 za, proti, zdržani, zavrnjen. 40 za, proti, zdržani, zavrnjen. 41 za, proti, zdržani, sprejet. 42 in 205, kdo je za, proti. Kaj pravi LS tukaj? 42 in 205, kdo je za, proti. Meno očete pokazati? Prosim, če še enkrat dvignete roke, ker jih nisem vedela. 42 in 205, kdo je za? Torej je sprijet. 206, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjen. 207 za, proti, zdržani, zavrnjen. 208 za, proti, zdržani, zavrnjen. 209 za, proti, zdržani, zavrnjen. Svežen. 211, 13, 14 in 15 glede za, proti, zdržani, zavrnjeno. 210 za, proti, zdržani, zavrnjen. 43 za, proti, zdržani, zavrnjen in 212 skupaj proti, zdržani, sprejet. 216 za, proti, zdržani, zavrnjen. 217 in 219, to je za, proti, zdržani, zavrnjen. 44 in 218, to je za, proti, zdržani, sprejet. 226, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 226 niste dvignili rok. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 235 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani, sprijet. Svežen, 229, 30, 31, 32 in 33. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 234 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ena, kdo je za? Proti, vzdržani. Ni ravno jasno. Torej, ena, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. 52 za, proti, zdržani, sprijet. 54 za, proti, zdržani, sprijet. 55 za, proti, zdržani, sprijet. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 56 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 56. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 57 za, proti, zdržani, sprejet. 61, kdo je za? Moramo, ker je bil kompromis zavrnjen. 61, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 62 za, proti, zdržani, zavrnjen. 60, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen, 63 za, proti, vzdržani sprejet, 64 za, proti, vzdržani sprejet, 65 za, proti, vzdržani zavrnjen, 66 za, proti, vzdržani sprejet, 67 za, proti, vzdržani zavrnjen. 3, kdo je za? proti, vzdržani sprijet. Identična sta 4 in 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 68, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 8, kdo je za, proti, bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 75 za, proti, zdržani, zavrnjen. 76 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 76. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprijet. Z veliko večino, ampak res ni bilo tako očitno. Nisem uspela razbrati, glede na to, kako ste dvignili roke. Dobro. Zdaj smo pri 77, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 78, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. 83 za, proti, zdržani, zavrnjen. 84 za, proti, zdržani, zavrnjen. 85 za, proti, zdržani, bomo preverili. 85, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejet. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 90 za, proti, vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 95 za, proti, vzdržani. Kdje ste proti? Pa dajmo še enkrat. 95, kdo je za? 95 gre za, proti. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 96 za, proti, zdržani, zavrnjen. 103, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. In še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Zelo dobro, hvala lepa. Gremo naprej. On monitoring the application. Glasovali bomo o spremljanju uporabe prava EU v letu 2016. Začenjamo s kompromisom ena. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompro predlog štiri. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Pet. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Šest. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Sedem. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Osem. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. pa preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 8. Ali umikate svojo zahtevo? Sprejetje. Bila sem precej pripličena. 9, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 10, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 11, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen sprejet. 12, kdo je za, proti, bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 13, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 14, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 17, za, proti, vzdržani, sprijet. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Predlog smo imeli 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 25 za, proti, vzdržani, sprijet proti, zdržani, sprejet. 28 za, proti, zdržani, sprejet. 29 za, proti, zdržani, zavrnjen. 30 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Prelog spremembe 30. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. To je bilo 32, 33 za, proti, vzdržani, spred. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprijeto. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo glasovali o mestni oceni programa LIFE. Predlog spremembe 13, ko je za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, zdržani, zavrnjen. 15. O 15 ne bomo glasovali. Potem glasovanje po delih pri 16, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, zdržani, zavrnjen. 17 glasov za, proti, zdržani, sprejet. 18 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Drugi del, kdo je za, proti. Bomo preverili drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 19. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejet, 20 za, proti, vzdržani sprejet, 21 za, proti, vzdržani sprejet, 22 za, proti, vzdržani sprejet, kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 28 za, proti, vzdržani sprejet, 30 za, proti, vzdržani sprejet, 29 za, proti, vzdržani sprejet, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 34. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 35 za, proti, zdržani, zavrnjen. 36 za, proti, zdržani, sprejet. 37 za, proti, zdržani, zavrnjen. 38 za, proti, zdržani, zavrnjen. 39 za, proti, zdržani, sprejet. 40 za, proti, zdržani. Ne, 41 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 42 za, proti, zdržani, zavrnjen. 43. 43, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 44 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, sprejet se popravlja predsednica. 48, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 54. Konec glasovanja. Sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60 za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili predlog spremembe 60. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 61. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 62. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 63. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis 3. Za. Proti proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kdo je za predlog spremembe 3? Proti? Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Pet. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejet. Devet. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani. Sprejet. Šest, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedem, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Osem. Ne. Deset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Enajst, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Dvanajst, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. S tem smo zaključili z glasovanjem. Zdaj pa sledi izmenjava mnen in sicer izmenjava mnen z Evropskim računskim sodiščem o ozelenitvi SKP. Okay, uh, dear colleagues, if you can take your seat. Dragi kolegi, prosim, sedite, da lahko nadaljujemo z našim delom. Sedaj vam izmenjam ne z Evropskim računskim sodiščem o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča, program razvoja podeželja in o posebnem poročilu zelenito SKP. To je del letnega pregleda in odnosov z Evropskim računskim sodiščem. Torej, povabili smo jih na skupno razpravo in eh, z nami sta člana, ki sta pristojna za dve nedavni poročili, gospod Sjama Hereb, odgovoren za zelenitev SKP in gospod Janez Vošjakovski. Voš ki je pristojen za program razvoja podeželja. Gospod Jereb, izvolite, beseda je vaša. Dobrodošli in dobrodan, gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani odbora. Hvala za priložnost, da predstavim glavne izsledke in zaključke posebnega poročila o zelenitvi ki ima naslov Zelenitev schema dohodkovne podpore kompleksnejša, še ni okoljsko uspešna. Zelenitev je bila vključena z reformo SKP leta 2013 kot novo neposredno plačilo kmetom. To je bil mehanizem za nagrado kmetom za javne dobrine, ki jih omogočajo in da bi spodbudili, da izboljšajo okoljsko in podnebno učinkovitost SKP. EU porabi 12 milijard letno za zelenitev predstavlja 30 odstotkov vseh neposrednih SKP plačil in skoraj 8 odstotkov celotnega EU proračuna. Naši zaključki kažejo, da zelenito, tako kot se daj izvaja, ne bo bistveno učinkovala na SKP-o okoljsko in podnebno učinkovitost. Zahteve glede zelenitve so predvsej nezahtevne in odražajo običajne kmetijske prakse. Zaradi precejšnjih izjem Z, zaradi obširnih izjem večina kmetov, 65 odstotkov kmetov, lahko dobi zeleno plačilo, ne da bi dejansko morali imeti kakšne zahteve glede zelenitve. In to pomeni, da zelenitev pripelje le do 5 odstotnih izboljšanja zelenitve na vseh uh, kmetijskih površinah EU. Naj se nekaj povem glede števil, ki jih komisija uporablja kot indikator za rezultat. 73 odstotkov vseh kmetij imajo vsaj eno obveznost glede zelenitve. Tudi, če bi kmetija morala slediti uh, zahtevam glede diverzifikacije kmetijske rastline, bi spremenila eno rastlino na samo ene hektarje od 100 hektarjev, bi komisija štela vseh 100 hektarjev v, po, po tej postavki. Torej, celotna kmetija se računa, če tudi ne pride do dejanske spremembe, ker kmet že je prej izvajal ta pravila, preden je bila zmitev uvedena. Ta indikator se ne bi spremenil niti, če bi zahteve glede zelenice bile bistveno spremenjene, recimo, da bi uh, površine z ekološkim pomenom pokrivali 3,5 3, 5, 7 ali več odstotkov. Zato menimo, da ima ta indikator zelo omejeno rabo pri spremljanju rezultatov zrenitve. Ugotovili smo, da komisija ni določila konkretnih ciljev ali drugače povedala, kakšno zrenitev bi dosegli in kaj bo to doprineslo okolju in podnebju. Uh, to je lahko povezano z Evropsko strategijo za uh, Um, vas total z strategijo EU 2020 glede podnebja in energiji. Eh, potem lahko bi to povezali tudi s svežnjem eh, za podnebje in energijo za 2030. Vendar še nimajo konkretnih ciljev za SKP, potem ne moremo imeti povezave s temi eh, celostnimi strategijami. Razprava o zelenitvi ne bi smela biti v tem, ali naj bi zelenitev izboljšal ekološko očinkovitost ali zmanjšal upad okoljskih indikatorjev. Če sledimo eno od teh indikatorjev, Torej, indeks ptic na kmetijskih površinah ta se je znižal za 31,5 odstotka od 1990 do 2014. Pravo vprašanje je ne ali, temveč kako moramo izboljšati okoljsko učinkovitost SKP. In zato potrebujemo zanesljive osnovne podatke dodelitev proračuna za zelenitev ni upravičena z vsebino politike. Uh, zelena pečija so poprečno 80 evrov na hektar. Evropska komisija je v presoju vplival ocenila, da Eh, stroški za zelene ukrepe ne bi smeli presegati 30 evrov. Skupni reskovalni center je izdal študijo, ki kaže zelo različne vplive eh, na kmete od tistih, ki porabijo manj kot 10 evrov za 40 odstotkov kmetov in nekateri 2 odstotka porabijo več kot 100 evrov. Torej, zelenito je predvsem podporni, eh, podporno plačilo. Torej, ugotovili smo tudi, da diverzifikacija kmetijskih površin ni tako učinkovita kot kolobarjanje. Eh, površina z ekološkim pomenom eh, nima takšnega vpliva zunaj področja Natura, zunaj področja Natura 2000. Eh, torej, to ima le omejen vpliv na ohranjanje biotske raznolikosti. Zelenitev Eh, dodatno zapleta SKP in to ne upravičuje rezultati, ki zelenitev lahko doprinese. Ta zapletenost je posledica uh, zaradi podvajanj med zelenitvijo in drugimi okoljskimi instrumenti znotraj SKP, vključno z konceptom dobrega kmetijskega in okoljskih, dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev. Edina razlika bi bila, če bi pri nas križni skladnosti uvedli kazni zaradi eh, kršitev in če bi te bile više. Države članice niso izkoristile uh, fleksibilnosti znotraj zelenitve zato da bi maksimirale eh, okoljske in podnebne koristi. Ne, okrepile so zelenitev na način, s katerim so eh, minimalizirale breme zase in za svoje kmete. Eh, zato na osnovi vsega tega imamo naslednja priporočila za prihodno reformo SKP. Komisija bi morala pripraviti polno schemo glede prispevka SKP, ko gre za okoljske in podnebne cilje EU. Morali bi slediti načelom, da kmetje lahko dobijo SKP plačila le, če izpolnjujejo osnovna okoljska, eh, osnovne okoljske zahteve, ki jih eh, iz dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev. Lokalne okoljske potrebe. Eh, lahko naslovimo tako, da nagrajujemo kmete, ki presegajo osnovne okoljske zahteve. Države članice bi morale dokazati pred izvrševanjem, da so njihove zbere učinkovite, ko gre za doseganje ciljev politike. Naj zaključim z našo uh, neformalno oceno in sicer, da spremembe v zadnji uh, omnibu zakondaj bodo doprinesle določene izboljšave, zato jih pozdravljamo. Vendar večina težav glede poenostavitve in boljše učinkovitosti zelenitve pa je nekaj, kar je treba rešiti v prihodnem večletnem finančnem okviru. Hvala lepa za vašo pozornost. Če imate kakšno vprašanje, bom, bom na nje z veseljem odgovoril. Hvala. Thank you very much. Now I would like to invite Mr. Wojciechowski. Ja. Sedaj pa bom povabila vašega kolega, da tudi on predstavi svojo predstavitev glede svojega uh, poročila. Gospod Vojčikovski, izvolite. Uh, hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora, poslanke in poslanci. Hvala za to povabilo, hvala, da ste mi dali priložnost, da predstavim naše posebno poročilo z naslovom Program razvoja podeželja zmanjšana kompleksnost in potreba po večji osredotočenosti na rezultate. Hvala za vaš interes za to poročilo to in mi smo prišli do zaključka v tem poročilu, pa tudi v drugih poročilih, da potrebujemo več energije med kmetijsko politiko in drugimi evropskimi politikami, zlasti okoljsko politiko. In torej res hvala za interes vašega odbora za uh, program za razvoj uh, podeželja. Tako, tako kot kolega bom tudi sam predstavil uh, poročilo, naj povem, za kakšen je program razvoja podeželja. Na tem, na tem grafu vidite porabo za program razvoja podeželja. To je 100 milijard evrov za 7 let, za 7-letno finančno perspektivo. Vidite, torej kako je to razdeljeno. 58 milijard porabimo letno, 40 milijard za neposredno plačila, 14 za programe razvoja podeželja in 4 milijarde za tržne ukrepe, tržne instrumente. Naslednja razpredelnica oziroma torta kaže, Kdo so glavni upravičenci? Glavni upravičenci so države članice, vse sodelujejo v tem skladu za razvoj podeželja, glavne upravičenke, oziroma tiste, ki dobijo največ, so Francija, Italija, Nemčija in Poljska. Na tem zemljevidu vidite, katere programe, katere držav članic smo pregledali v okviru revizije kaj ti program pod, razvoja podeželja je v nekaterih državah članice organiziran na ravni države članice, v nekaterih pa na ravni regiji. Pročili smo 12 od, 108, od 118 tih uh, uh, regij za razvoj podeželja z kratico RDP. Torej, toliko jih je v 28 državah članicah. kakšno je bilo vprašanje pri reviziji? Imeli smo tri vprašanja. Prvo je bilo, ali je fokus na učinkovitost v zakonodajnem okviru, ali RDP prispeva k boljšim rezultatom in kako je bil upravljen programski postopek strani Evropske komisije. In splošni zaključki iz našega poročila so da so RDP-ji preveč splošni, da so predolgi in prezapleteni. Eh, proces programiranja je predolg in RDP-ji niso bili dovolj osredotočeni na rezultate. Torej, kaj to pomeni, da so bili preveč splošni? Tu imamo dva primera iz Romunije, oziroma tri primere iz Romunije, Polske in Irske. Torej, potrebe so zelo hlapno definirane, preveč splošno opisane. Drugi zaključek je, da so RDP predolgi in zapleteni dokumenti. Torej, tu vidite, kako kak, kako veliki so bili ti dosjeji v prejšnji finančni perspektivi 2007-2013 je povprečna velikost RDP-ja bila 459 strani, strani, v naslednji pa 781. nekateri RDP-ji imajo več kot tisoč strani. Torej, več, več kot tisoč strani posebujejo nekateri RDP-ji. Prišli smo do zaključka, da Evropska komisija zahteva preveč od držav članic in komisij, ki pripravljajo te programe veliko zanimivih podatkov je, je na voljo akademsko gledano. Pač te dokumenti so zanimivi za akademike, ne pa za kmete. To je preveč zapleteno. Torej, zadeve niso jasne za kmete. To je zelo pomembno in naše priporočilo je, da to spremenimo. Torej, da ne bi zahtevali tako veliko. Naslednji zaključek je, da je programiranje, da so procesi za programiranje predolgi, poprečni čas je skoraj eno leto, 11 mesecev. Torej, toliko traja proces programiranja programa. od eh, vložitve prvega pisma do eh, potrditve strani komisije, do dokončne potrditve strani komisije. In posledica je, da da je to, kar vidite na teh slikah, da je pravzaprav, da je prihajalo zamud pri izvajanju v perspektivi 2007-2013 so se postopki začeli te 2004, tako smo bili prvi predlog komisije in vse je bilo zaključeno pred začetkom finančne perspektive leta 2006. Naslednjem eh, program smo pa prišli do zamud. Prvi predlog komisije je bil predstavljen 2011, oktober 2011 izvedbene uredbe pa so bile sprejete šele julija 2014 in posledica je, to vidite na naslednji sliki, v finančnem obdobju 2007-2013 je ob koncu leta 2000, torej po štirih letih izvajanja RDP-jev, je bila absorpcija 29 odstotkov. V trenutnem finančnem obdobju 2014-2020 pa je ob koncu leta 2017, torej po štirih letih od začetka finančne perspektive in tri leta pred koncem tega finančnega obdobja je bila absorpcija le 21 odstotkov. Na naslednji sliki lahko vidite stopne absorpcije v obdobju 2007 do 2013. Prej, v tem obdobju je bilo poprečje 29, dve državi članici sta imeli absorpcijo više od 50 odstotkov, Irska in Luksemburg nobena država članica imela absorpcijo, ki bi bila manjša od 15 odstotkov. In sedaj, v trenutnem finančnem obdobju, imamo slabšo situacijo. Poprečna absorpcija 21 odstotkov, vodita Finska z 43 odstotki in Irska z 38 odstotki. in nihče nima več kot 50-odstotne absorpcije. In imamo šest držav članic, ki imajo absorpcijo nižjo od 15 odstotkov. In to nas mora skrbeti, ta situacija nas mora skrbeti. Naslednji zaključek revizije je, da prispevek eh, posamičnih programov za razvoj podeželja za, za doseganje strateških eh, ciljev Evrope 2020 bo težko ocenjevati, zlasti ko gre za okoljsko dimenzijo razvoja podeželja. Torej, podeželje bi moralo eh, spodbujati prehod na nizkolično gospodarstvo, spodbujati prilagajanje na podnebne spremembe, na preprečevanje tvegan in morali bi spodbujati eh, učinkovito rabo sredstev in uh, varstvu okolja. Naše pripišljajo komisiji je, da mora izboljšati doslednost med RDP in drugimi strateškimi dokumenti, mora se osredotočiti na spremljanje in merjenje rezultatov z rabo relevantnih kazalnikov, mora ponestaviti vsebino RDP in zmanjšati število zahtev. To je zelo pomembno. Tudi priporočamo komisiji, da pripravi zakonodajni predlog za politiko razvoja podeželja po letu 2020 in to pravočasno, zato da bo lahko prišlo do obritve takoj na začetku prihodnega programskega obdobja. Še dve minuti, prosim, gospa predsedujoča, da vam nakratko predstavim nekaj splošnih komentarjev glede težav kmetijstva ki so zelo pomembne za vaše področje pristojnosti, torej vi ste odbor za okolje. Naj vas opozorim, da poročilo mojega kolega Sama Jereba je nekaj, kar je pomembnega, bi pa še dodal, da imamo podatke, da v zadnjem desetletju je bilo območje, ki je spadalo pod SKP, se zmanjšalo 164 milijonov hektarjev na 145 eh, eh, eh, milijonov hektarjev. Torej, zgubili smo 19 milijonov hektarjev. Število kmetij je bilo zmanjšano v sedmih letih za 3 milijone hektarjev v zadnjem desetletju 4 milijone in izgubili smo tisoč, izgubimo tisoč malih kmetij na dan. Torej, to je tempo zmanjševanja števila kmetij. Tem pomemben, pomembna država je staranje kmetijske populacije Evropske unije. Na tem, na tem spodelnici vidimo, poprečno udeležbo določenih generacij. Vidimo, koliko je mladih, tistih, eh, ki so mlajši od 44 let. Torej, v družbi nasplošno jih je okoli 40 odstotkov, vendar v kmetijstvu pa jih je le okoli 20 odstotkov to pomeni, da 80% kmetov je starejših od 44 let, ena tretjina pa je starejših od 65 let. To je zelo velika težava za prihodnost skupne kmetijske politike. In tu še informacije glede starostne strukture vseh držav članicah, glede mladih eh, kmetov. To je naše poročilo. Eh, številka 10 o mladih kmetih iz 2017. Še ena pomembna informacija za vaš odbor. Te podatke smo predstavili v našem novem dokumentu, Common Agricultural Briefing Paper. To smo prejšnji teden predstavili na odboru KONT. Naš kolega Džava Figuredo to predstavil in naj povem, da Pogosto vidim, da evropski kmetijski sektor je v zelo dobri formi, kajti uh, mi smo iz, neto izvoznik teh proizvodov. Res je, da mi neto izvoznik, mi izvozimo več prehranskih zagotih, uvozimo, vendar. če se gledamo zeleni del te razpredelnice, to so surovine in druge, drugi primarni proizvodi, ki so torej neprocesirani. To je, torej, to je nepredelana hrana, neposredno škmetije. Tu smo pomemben neto uvožnik, torej to, to ni taka zgodba o uspehu, to je težava, da naša proizvodnja živil temeli na uvozu sorovin, ne pa na našem lastnem predelku. To je treba poštevati pri pripravah na prihodnost SKP. In še zadnje besede, gospa predsedujoča. Težave, ki smo jih navedli v naših poročilih, zlasti v tem briefing mm, dokumentu, je, da moramo imeti dolgoročno vizijo eh, skupne kmetijske politike. Ne le za sedem let, sedem let ni dovolj. Ne moremo tako načrtovati dobre kmetijske politike. Moramo imeti vizijo, koliko kmetij, koliko kmetov, kakšno kmetijstvo industrijsko politiko oziroma želimo industrijsko kmetijstvo ali majhne kmetije. Skratka, to je politično vprašanje, ne bom jaz zauzel stališče glede tega, vendar to je zelo pomembno, da imamo jasno vizijo, dolgoročne vizije evropske kmetijske politike za prihodnost. Hvala lepa, gospa predsednica. Najlepša hvala obema za predstavitvi, ki sta bili zelo zanimivi. Sedaj bom dala besedo kolegicam in kolegom. Gospa Ajuso se je že javila, gospod Gerbrandi in še nekateri drugi. Gospa Ajuso, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, in hvala tudi obema, poroč, obema govornikoma. Računsko sodišče je analiziral uh, s pomočjo podatkov, tako kot to počne računsko sodišče, pravi, da 61 odstotkov uh, kmetov ne dobi te sredstev, vendar 70 odstotkov zemljišč pa je pokriti s temi ukrepi. In kot pravi Evropska komisija v svojem odgovoru na poročilo računskega sodišča, torej torej tu jim priča smo različnim overam za intenzifikacijo uh, kmetijstva in ravno to želimo preprečiti. Kajti, če želimo proizvesti več in to kmet seveda želi in katerikoli podjetnik, to pomeni in, intenzifikacijo. In intenzifikacija kmetijstva je v nasprotju s kmetijstvom, ker pride sicer. Eh, do povečanja kmetijstva, vendar to ni koristno. V tem poročilu prav tako piše, da imamo neposredna eh, plačila za eko, eko, ekologizacijo, da je 30 odstotkov vseh neposrednih plačil. To so le podpore dohodku, vendar nikoli ni bilo rečeno, da bo to zgolj to. Tu gre za podporo dohodku, vendar zato, ker kmetje morajo izvajati Eh, določene ukrepe in ne smejo preveč proizvajati. In na ta način so v neenakem položaju eh, s svojimi konkurenti, ki prihajajo zun, ki niso v EU. Torej, te podpore za razvoj podeželja so potrebne, kaj te kmet eh, ima upad prihodkov, če Eh, se ga primerja z tistimi, ki delujejo zunaj EU. In potem predlog, da bi vsi pogoji bili pogojeni z mm, kriteriji zelenitve. Torej, da bi imeli še nekaj, kar bi bilo dodatno na skrižni skladnosti, to bi pomenilo še eh, dodatno neenako za kmete prinajst tistimi in tretji državami če bomo imeli premislek o prihodnji SKP, eh, mislim, da seveda moramo poštevati okoljske in podnebne vidike in moramo prepečiti divje kmetovanje, zato da ne bomo imeli škod za okolje. In to je pravzaprav tudi eh, namen eh, teh ukrepov in moramo torej ti onkrej številk, ki jih računsko sodišče seveda analizira. Gerd Brandi. Hvala. Naslednji je gospod Gerbrandi. Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se računskemu sodišču za ti dve predstavitvi oziroma poročili. No pa ne samo za ti dve poročili, temveč tudi za poročilo, ki je bilo objavljeno eh, prejšnji teden o SKP. In eh, tam je bila vključeno zelo negativno sporočilo, namreč, da prihodnost naše skupne kmetijske politike ni takšna, da bomo eh, prvotno zastavljene cilje dosegli. Hvala tudi sodišču, zato ker to je res eh, pravočasna aktualna analiza. Zadnjič, eh, ko smo govorili o reformi SKP-ja, -ja, je večina poročil eh, računskega sodišča bila na naših mizah šele potem, ko smo celotni proces odločanja o reformi končali tu v parlamentu in v svetu. Torej še enkrat hvala. Zame je sporočilo zelo jasno. Imamo ukrepe ozelenitve, Imamo veliko ekoloških ciljev, ki so povezani z javnimi sredstvi, ki jih eh, trošimo, ampak videti je, da ni nobene korelacije povezave med cilji na eni strani in porabljenimi finančnimi sredstvi na drugi strani. To se mi zdi, da je primarno ni sklep poročila računskega sodišča. Sam sem prebral Eh, pripombe komisije v zvezi s temi dvemi poročili in pravzaprav ti komentarji, te pripombe eh, komisije nimajo nobene vsebine, nobenih eh, konkretnih predlogov še niso napovedali v odgovoru komisije. To me spominja na to, ko smo se zadnjič pogovarjali o tej tematiki, ko komisija ni želela slišati dejstev, ki jih je ponudilo računsko sodišče. Kot politik imam enostavni cilj. Imamo cilje, imamo denar, ki ga moramo porabiti za to, da dosegamo te cilje. In če s politiko in tem denarjem ciljev ne dosegamo, je treba politiko spremeniti. In eh, mislim, da v Evropi še nikoli nismo naredili nekega dokončnega sklepa. Milijarde in milijarde vlagamo v ozelenitev zver, v okviru SKP-ja, brez kakršnega koli rezultata. Zato bi spodbudil in predlagal kolegom v računskem sodišču, da so še bolj pogumni, še bolj drzni, če hočete, kajti njihovih sporočil ne slišijo. Ne samo v Berlemonu, ampak tudi v naših prestolnicah in v parlamentarnih odborih tukaj. Ko slišim kolegice in kolege, ki govorijo o te, tej tematiki, vidim, da se osredotočajo bolj na obstoječe stanje, kot na to, kaj nam povedo dejstva in eh, številke. To je najbolj pomembno sporočilo. Še enkrat najlepša hvala. In predsednico bi vprašal, če lahko dobimo od komisije kakšen odziv, preden bo komisija pripravila svoje predloge. Želimo od komisije bolj konkretne sklepe in priporočila na osnovi poročil računskega sodišča. Hvala. Hvala, gospa Šerpirik. Hvala, gospa predsednica. Sama vam bom sedaj predstavila stališče nizozemske, ki bo malce drugačno, kar zadeva politiko, denar in cilje. Politiko je seveda treba izvajati. In to, kar smo pravkar slišali od predstavnikov računskega sodišča, kaže, da stvari niso dobre. Sama sem iz nizozemske, veliko imamo pri nas mladih eh, kmetov, ki težko pridejo do potrebnega denarja oziroma finančnih sredstev, da bi upravili potrebne investicije na svoji kmetiji. Ti mladi kmeti težko lahko spremejo to politiko. Kaj pa prvi in drugi stebr, kako to merimo, rezultate v okviru leteh. Postopki so zelo, zelo zapleteni in zato so ti procesi komaj da povezani z zastavljeno politiko. Če si ogledamo podnebne spremembe, kaj počnemo z emisijami CO2 in tako naprej. Ponovno sprašujem komisijo, ali ni že čas, da pripravite projekte za vsako članico posebej z konkretnimi cilji za to določeno državo članico. To je tisto, kar hočejo kmetje, kar hočejo podjetniki, eh, ne pa, da to počenjajo multinacionalke. Torej, na nek način delamo tako, da bomo uničili kmete in multinacionalke bodo edine imele neko vlogo v prehrambni verigi. Torej, na ta način se problema ne bomo mogli uspešno lotiti. Hvala, gospod Dajs. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi obema. Eh, govornikom, eh, gospodu Čevskemu in gospodu Jerebu. Ko gre za to poročilo, sem ga že slišal v odboru za kmetijstvo, ampak v 14 letih, kolikor sem tukaj, nisem nikoli slišal tako negativnega poročila eh, računskega sedišča. Najprej številke. Leto 2016 Ne vemo še, nimamo podatkov, da ocenimo uh, rezultate ozelenitve. Leto 2014 je bilo začetno leto, 2015 prehodno leto. Takrat, torej večina držav članic je šele leta 2016 začela z izvajanjem ukrepov, tako da ne moremo še sedaj ocenjevati uspeha ozelenitve v tem trenutku. Dvakrat sem prebral to poročilo, moram reči. In računsko sodišče Eh, kritizira dejstvo, da je, so, da je tako veliko površin izključenih. Mi smo namenoma izključili majhne kmetije zaradi tega, da jim ne eh, naložimo na ramena še dodatne birokracije. Smo pa izključili tudi ekološke kmetije, zato ker tež se že soočajo s številnimi bremeni. Torej, takšnih ocen mislim, da ne moremo narediti. Ne more kar eh, računsko sodišče na pamet govoriti, da so postopki izuzeti, a pre več zapleteni. Potem nismo ocenjevali, cel, niso ocenjevali v računskem sodišču cele vrste eh, novo nastalih površin tisti, ki imajo 42 hektarjev in imajo 8 odstotkov eh, poljščin, ki se uporabljajo lahko za kmetovanje ali za eh, proizvodnjo goriv. Vse to je, vsega tega računsko sodišče ni ocenjevalo. Potem obstajajo še nekatera mesta, kjer ugotavlja računsko sodišče, da je parlament sklenil nekaj drugega in ne tisto, kar je predložila komisija. Ja, ampak eh, k vragu vse ni to pristojnost eh, računskega sodišča, da ocenjuje tisto, kar je 751 evropskih poslank in poslancev eh, odločilo. To so stvari, ki se ne tičejo računskega sodišča. Šele, ko gre za naše sklepe in izvanje le teh, pride na vrsto računsko sodišče. Potem kritizirate, da države članice niso več eh, površin ozelenile. Če pa gre za recimo cvetoče rastline, te sploh niso bile upoštevane, Sveda, ko gre za površine posejane in posejene z cvetočimi rastlinami, tu je treba upoštevati, da tam traktor ne more ničesar opravljati. Tega računsko sodišče tudi ni upoštevalo. Ko gre za na mojo državo članico, oziroma eno državo članico, vidim, da v nekaterih državah članicah kmetovalci dobijo 180 evrov, v drugi državi članici pa za isto površino šele šest, samo 60. In tega absolutno ni napisanega v tem poročilu računskega sodišča. Tega pa niste kritizirali, da kmet z enako površino v eni državi dobi 180, v drugi državi pa ne vem 60 ali 80. Uh, eh, Eh, evrov. Ta papir je za me popolnoma brez vrednote in sam ga ne bom nikoli več eh, prebral. Hvala, gospode, sedaj pa gospod Hojzni. Hvala predstavnikoma računskega sodišča. V poročilu ste omenili veliko stvari, ki jih je res treba kritizirati, ko gre za ozelenitev. Imeli smo že razpravo o tem v odboru za kmetijstvo in sedaj mislim, da že lahko ugotovimo, da je preveč izjem. Ne vem, zakaj v preteklosti komisija ni tako delala, da bi rekla, določeno uh, območje mora biti ekologizirano in potem je sprejela celo vrsto izjem. In kaj imamo sedaj? Kmetje se pač obnašajo, kar je uh, kot je za njih normalno. Ni jim treba, na primer, predpisovati, kakšne polščine, kakšna sadno drevje in tako naprej bodo postavili na svoje, na svoje uh, eh, zemlišča. Pet odstotkov površin, o tem smo se leta in leta skoraj prepirali, te naj bi še naprej zaščitili, uh, Ampak v praksi, ko smo to predstavili kmetom, tega sploh niso razumeli. No, naknadno je komisija ta predlog petih odstotkov eh, popravila. Ampak države članice so tako razvodenele sporočilo o zelenitve, da pravzaprav ničesar od tega ni več ostalo. Računsko sodišče meni, da je prišlo do izgube biotske raznovrstnosti. No, trenutne eh, študije tega ne čakajo. Treba pa je stvari zaustaviti, kajti če bomo več eh, kemi, kemijskih proizvodov uporabljali, bo se skupaj šlo v nasprotni smeri. Komisar Hogan pravi, da bi morali dati več pristojnosti državam članicam da bi te morale pripravljati načrte in ocenjevati dosežene rezultate. To morda ni slab pristop. Strinjam se v mnogo čem z računskim sodiščem. Torej, javni denar za javne storitve, to je načelo, ki ga moramo absolutno strogo izvajati. Drugič. To poročilo o razvoju podeželja, gospod Vojčakovski, ima prav, ko ugotavlja, da je vse skupaj preveč zbirokratizirano. Sam si sploh ne upam več eh, vložiti nek predlog spremembe, kajti to bi pomenilo še dodatno birokracijo. Ampak da so stvari sedaj še bolj zapletene kot v preteklosti, to je pa nekaj, s čimer se človek ne more sprijazniti. Ocenjevanje drugega stebra bo postalo popolnoma uprašljivo. Ta drugi stebr bomo z temi zapletenimi postopki eh, uničili. Torej, kaj lahko spremenimo? Jasne cilje, novi programi v državah, članicah in neke vrste pravno gotovost za prosilce na ta način mislim, da lahko izboljšamo celoten program. Sedaj pa imam še dve vprašanje za gospoda Vojčehovskega. 90 milijonov hektarjev zemlišč smo izgubili, ste rekli. Ali imate bolj konkretno podatke, zakaj te, smo izgubili te površine? So bile zazidene ali kako so izginile? In potem vprašanje starejših kmetov. Vsi vemo, da smo v zadnji SKP poskušali podpirati mlade kmete, kar je prav, ampak kar zadeva dohodkovno stran eh, kmetov, ta se slabša. In z fin dohodkovnimi finančnimi podporami tega ne bomo mogli korigirati. In to je problem. Mnogi mladi zapuščajo podeželje zato, ker ni, ne vidijo svoje dohodkovne perspektive v prihodnosti. Zato bo treba ta program spremeniti. In tragika zadnjih let je v tem, da kmetovalci postajajo vse bolj odvisni od plačil, ko gre za ekološka območja. Skoraj da sto odstotno postajajo odvisni od neposrednih eh, plačil. In to je slab trend, zato je treba narediti nekaj, da bodo kmetje lahko živeli od svojega dela. Hvala. Hvala, gospod Grib. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da vsaka ocena česar koli pač je zasnovana na zelo različnih kriterijih, ki jih človek lahko sprejme ali zavrže. Ampak v odboru Envi bi morali reči vsaj nekaj. Namreč, da, je, da gre pri kmetijstvu za proizvodnjo hrane, pa tudi za druge funkcije in storitve, ki jih kmetijstvo zagotavlja. Kmetijstvo je odgovorno za ustvarjanje in eh, ohranjanje naših skupnih resursov, naprimer okolja. In ozelenitev mora biti samo v podporo ohranjanja naših skupnih resursov ali virov. Vidimo pa, da obstajajo v okviru skupne kmetijske politike slabi trendi. Imamo nekatere slabe kazalnike, recimo število ptic se zmanjšuje in tudi to bi bilo treba morda vključiti v to poročilo. Ampak sam bi povdaril takole, ne pozabimo na več funkcijsko naravo kmetijstva. Kmetijstvo nam zagotavlja javne dobra, in ta javna dobra ali dobrine morajo imeti svojo ceno. Če pričakujemo, da bo kmetijstvo še naprej skrbelo za te javne dobra ali dobrine, potem jim je treba zagotoviti ustrezno in mu je treba zagotoviti ustrezni finančni transfer. To seveda ni ne enostavno narediti, ne enostavno sprijeti, ko gre za različne zainteresirane skupine. Ampak ne pozabimo na česa. Imeli smo v preteklosti podporo zasnovano na cenah. To je bilo predmet mnogih kritik. Sedaj imamo podpore dohodku, da bi upoštevali spremembe v kmetijstvu. Ali poenostavljeno povedano, kmetom plačujemo dobavo določenih skupnih eh, dobrin iz leta 96 imamo deklaracijo iz Korka in imamo deklaracijo iz leta 2016, eh, ki povdarja, da mora vsakdo, ne samo kmet, skrbeti za ohranjanje okolja. Naj gre za ohranjanje kulturne ali duhovne dediščine. Vsi ti vidiki torej so tisti, ki bi jih bilo treba upoštevati. Se stališča odbora Envi pa je treba reči, da so to vidiki, ki jih mi moramo imeti predvsem na umu pri svojem delu. Ko gre za te funkcije, ki jih opravlja kmetijstvo. Nekateri menijo, da zato ne nagrajujemo dovolj kmetov finančni transferi v kmetijstvu niso tako obsežni. Gre za kompenzacijo določenih izdatkov kmetov, ki jih nagrajujemo za to, da naprimer ohranjajo naše okolje. In še nekaj bi rekel. Ni samo evropsko kmetijstvo tisto, ki dobiva finančne transferje v zameno za določene storitve, ki jih zagotavlja globalizacija tega ni v veliki meri spremenila. Naprimer, v Braziliji imamo kmetijski sektor, ki pozna finančne transferje in če hočemo mi ohraniti svoje kmetijstvo, ga moramo podpirati. In treba je na nek način uskladiti ustrezni dohodek za kmete na eni strani z tem, da bo zagotovljena kontinuiteta njihovega dela tudi v prihodnje. Hvala. Hvala, sedaj nimam več nekoga drugega na seznamu, bi želel še kdo spregovoriti, če ne, bom dala besedo našima sogovornika, gospod Jereb. Hvala, predsednica. Najlepša hvala za vse vprašanja. Naj začnem z vprašanjem gospoda Gerbrandija. On je ugotovil, da mi nismo med ciljem in porabljenim denarjem našli neke korelacije. No, v določeni meri je to res. Ampak mi smo predvsem ugotovili, da ni ciljev če ni, če ni ciljev, potem ni nobene logike za intervencije. Ne morete izbrati ne ukrepov, ne določiti finančna sredstva za financiranje teh ukrepov. To je problem, ki smo ga ugotovili. Ne vemo, koliko denarja naj bi za ohranjanje biotske eh, raznolikosti porabili, koliko za znižanje emisij toplogrednih plinov in tako naprej. Torej, problem je bil ugotoviti, kakšni so cilji določene politike. Če ciljev ni, potem ne morete določiti ukrepov in ne morete določiti potrebnih finančnih sredstev. Med revizijo smo se komisijo predvsem pogovarjali o tem, kaj to pomeni, da morajo kmetovalci zagotoviti nekaj na področju boja proti uh, po, podnebnim spremembam in za ohranjanje uh, okolja. Tukaj ni nobenih kazalnikov, smo povedali komisiji in to je tudi naše sporočilo v tem poročilu. Potem gospa Juso. Vse, kar ste rekli, drži. Kaj naj bi SKP bila? Ampak Potem se ponovno vrnemo na cilje in preko ciljev na ukrepe. Samo EFAS naj omenim, to ste vi omenjali. V našem, to so, to so površine z ekološkim pomenom. Mi smo veliko krat ugotavljali, da pravzaprav gre za druge zaveze, ne gre za ozelenitev. Ozelenitev so se šli kmetje, preden se je Evropska parlament in komisija odločil za ozelenitev. Torej, poskušamo oceniti, kaj naj bi dosegli z ozelenitvijo. Kakšne spremembe naj bi se zgodile z ozelenitvijo in katere so res posledica ozelenitve, katere so pa posledica delovanja kmetov, ki sami se odločajo za take ukrepe, zato ker so bolj ozaveščeni in podobno. Potem gospod, gospod Dajes je imel veliko vprašanj. Hvala gospod Dajes za vsa vprašanja, ki ste nam jih poslali. Eh, odgovori so skoraj da že pripravljeni in videli boste, da bom teh odgovorih mnoge Eh, nesporazume, kako razumeti naše poročilo, odpravili. Mi smo ocenjevali, kaj pomeni ozelenitev, ne, mi smo pa kritizirali kmetov, kako delajo in kaj delajo. Na kratko bom odgovoril na nekatera vaša vprašanja, kajti v pisni obliki boste dobili bolj izčrpne odgovore. Ker zadeva eh, površine z ekološkim eh, pomenom, eh, tukaj kmetje dobro, del, dobro delajo, dvakrat več površini imamo sedaj, kot je bilo zahtevani. Recimo, videli smo, Poljska ima 30 odstotkov več takih eh, površin, kot jih zahtevamo v, okveri, v okviru ozelenitve. Tudi če abstrahirate podatke za leto 2016, ne moremo reči, da je na koncu politika dosegla te in te cilje. Zelo lahko ugotovimo, zelo malo verjetno je, da so ti ukrepi resnično eh, spodbudili ozelenitev. No, ampak nekateri citirajo Einsteina in pravijo, ne morete pričakovati drugačnih rezultatov, če ene in iste preizkuse samo ponavljate. Zaradi ozelenitve ne moremo reči, da bodo rezultati drugačni potem kar zadeva eh, polščine za dvojnim namenom. No, preden smo prišli do teh sprememb, smo že začeli razmišljati o tem. Ampak te polščine morajo ostati v zemlji 8 tednov, ne samo celotno zimo. Seveda računsko sodišče tukaj ni strokovnjak, ampak mi smo se konsultirali z mnogimi strokovnjaki, ki jih tudi citiramo v poročilu. In v našem pisnem odgovoru boste videli, katere študije smo uporabili. Potem druga tabela. Strokovnjaki iz nizozemske so uh, predlagali, da ne uporabljamo teh polščin na površinah z ekološkim pomenom v okviru ozelenitve. Potem gospod Heusling, vprašali ste, kaj menimo, če bi eh, komisija prenesla več pristojnosti in odgovornosti na države članice. Seveda na koncu se bodo politiki odločili, kdo bo bolj odgovoren. Mi lahko rečemo, da bi ta pristop bil lahko dober, ampak naj poudarim. Zato smo državam članicam v poročilu tudi priporočili, da morajo dokazati, da so izbrani ukrepi tudi takšni, da bodo dali rezultate za to, da bomo dosegli skupne evropske cilje. Če tudi bi komisija rekla, da države članice imajo več odgovornosti, da se odločijo za vrste eh, ukrepov in vrste površin z ekološkim pomenom, vseeno bo komisija morala to preveriti in sprejeti na, ali potrditi nacionalne programe, ki uh, ji bodo predloženi s strani držav članic. Potem gospod Trimp. Pravite, da je treba financirati javna dobra in s tem se strinjam. In če tukaj zastavimo pravo vprašanje, to je, koliko eh, denarja naj uporabimo in komu ga naj izplačamo, potem ste zadeli glavico na žibli, žiblico na glavico. Vsekakor je treba povezati eh, cilje, kazalnike za izbiro ukrepov in potem se lahko odločite, koliko denarja bo šlo. Mi pa potem lahko kot računsko sodišče samo preverjamo, ali so ukrepi takšni, kot ste jih za doseganje cilja predvideli, ali so sredstva takšna. Torej, to je naša logika, ki sledimo ne samo pri ocenjevanju SKP-ja, ampak tudi pri drugih politikah. Na eni strani upoštevaje eh, podnebne eh, cilje SKP-ja in eh, po drugi strani tudi cilje na področju proizvodnje hrane. Hvala, sedaj pa gospod Večehovski. Hvala, gospa predsednica. Govoril bom polsko, če dovolite. Najlepša hvala poslanke in poslanci za vaše vprašanja in vaše pripombe. Vesel sem, ko vidim, v katero smer je šla ta razprava. Namreč, da smo jasno pokazali, kako pomembno je povežati skupno kmetijsko politiko z okoljskimi cilji. Gospod eh, Gerbrandi, gospod Gžip in tudi drugi ste govorili o tej večfunkcijski naravi kmetijstva. To drži. In to, kar sva mi dva danes povdarila, naj bi usmerilo vašo pozornost na poseben problem, ki se nam kaže v okviru te revizije. Če bomo v prihodnosti pri SKP-ju samo nadaljevali situacijo, kot jo imamo danes, bo težko, zelo težko uskladiti to politiko z politiko varovanja okolja. Če majhne kmetije izginjajo in bodo še naprej izginjale, če bo prišlo do konsolidacije velikih kmetij, velikih površin, bo težje zagotoviti doseganje okoljskih ciljev. To smo želeli zlasti povdariti, seveda pa ste politiki tisti, ki boste odločili, koliko kmetij hočemo imeti, naprimer v Evropski uniji leta 2030, ne naslednje leto, ampak leta 2030. Ali o tem dolgoročno sploh kdo razmišlja? Imamo dolgoročno podnebno politiko in dobro je, da določamo svoje cilje v dolgoročni perspektivi. Ko pa gre za kmetijstvo, pa te dolgoročne vizije nimamo. Ne vemo, koliko kmeti še hočemo imeti recimo leta 2050. 4 milijone kmetij je izginilo v desetih letih kaj hočemo imeti v prihodnosti? 5 milijonov kmetij, 15 milijonov kmetij, ki bodo izginili ali manj. Nobenega političnega dokumenta nimamo, ki bi vseboval takšno dolgoročno vizijo, ki je nujno, nujno potrebna. Večje, ko so kmetije, težje bo usklajevati njihovo delovanje z zahtevami, ko gre za varstvo okolja. Torej, majhne kmetije izginjajo. Eh, kmetijski, ko prebivalstvo se stara. Starajoči eh, kmetje nimajo naslednikov, nimajo otrok, ki bi želeli nadaljevati z kmetovanjem. To je proces, ki gre v to smer. Seveda je lepo imeti eh, kmetije, ki bolje delajo, ampak tudi okolje je tukaj treba upoštevati. Gospod Heisling, gospa Šarmajer, sta omenila situacijo glede na posamezno državo članico EU. V kolikšni meri hočemo imeti neke vrste evropsko politiko in v kolikšni meri eh, kmetijsko politiko držav članic. Evropsko računsko sodišče o tem seveda ne more razpravljati, ampak vidimo, da se situacija razlikuje. Na Češkem, naprimer, je poprečna velikost kmetije 130 hektarjev. Na Polskem pa še vedno manj kot 10 hektarjev. Imamo tudi zelo eh, različno starostno strukturo. Na Portugalskem, naprimer, je več kot 50 odstotkov prebivalcev starejših od 65 let. Torej, so že dosegli svojo upokojitveno starost. V mnogih državah je situacija sicer boljša, ko gre za to. Na Polskem, v Avstriji, v Nemčiji, na primer, je starostna struktura kmetijskega prebivalstva drugačna. Evropska unija pa predlaga iste ukrepe, iste spodbude za mlade kmete po vsej Evropski uniji, za vse države članice. Videti je, da tukaj hočemo uporabiti eno samo zdravilo za vse bolezni. Seveda je jasno, da moramo imeti bolj fleksibilno eh, politiko kmetovanja. Politično, še eno politično vprašanje se tukaj pojavlja, o katerem bo treba odločiti kakšno je ravnovesje med prispevkom EU eh, e in države članice. Gospod Hojzling je postavil to vprašanje. Govorimo o 19 milijonih hektarjev. To je ogromno področje eh, ki se je izgubilo v desetih letih. To je polovica površine Nemčije. Ne vemo, nimamo podatkov, kaj se je zgodilo s temi kmetijskimi površinami. Komisija jim kaže samo podatke, da so to površine, za katere ima uradne ugotovitve, izjave, eh, da so izginile v okviru SKP-a. Ne vemo pa zakaj. Še nekaj bi k temu dodal. Pripravili bomo v računskem sodišču še en dokument, to bo naše mnenje, ko bomo videli konkretne predloge Evropske komisije. Naše sodišče je že spisalo mnoga mnenja, In hvala gospodu Gerbrandiju, ki je povdaril, da smo sedaj bolje pripravljeni za razpravo o prihodnosti skupne kmetijske politike. Bolje smo pripravljeni kot zadnjič, ko smo govorili o reformi SKP-a. Takrat sem bil eh, poslanec Evropskega parlamenta in vem, da takrat nismo imeli eh, tako veliko podatkov, kot jih imamo danes. Pa še nekaj ugotavljam oziroma želel bi izkoristiti to priložnost, da vam napovedam,